Torej nadaljujemo po dnevnem redu. Prisrčno pozdravljam kolegico McEwan iz odbora za razvojno pomoč. Eh, draga Linda, eh, veseli me, da ste z nami. Hvala. Eh, Vedno smo za poglobitev sodelovanja z vami, hvala za pripravljenost za sodelovanje, kaj ti mnogi odbori eh, nimajo ti, ne kažejo ti pripravljenosti. Pred nami je zelo pomembna točka na dnevnem redu. Vsako leto eh, prejmemo poročila veleposlanikov EU iz tretjih držav glede rezultatov upravljanja eh, Eh, sredstev iz uh, skladov EU. To so tako imenovani naporočila EAMR. Poročila o upravljanju zunanje pomoči od leta 2012 naprej se pripravljajo to, ta poročila, torej tretje leto. In v zadnjih treh letih smo že obravnavali ta poročila in želim povedati, da smo zelo hvaležni, da je komisija prvič letos pripravila analiz, analizo in da je tudi generalni direktorat Mir se odločil uh, vzeti bolj resno to poročanje. Hvala gospoda Johnsona in gospoda Begure iz obih generalnih direktoratov, ki sta prišla, prišla na to izmenjavo mnen. Pripravila sta tudi PowerPoint prezentacijo konzultacijo in boste takoj dobila besedo, ampak najprej dobi besedo supredsedujoča gospa McEwen, ki lahko se vedno tudi vidno poseže v razpravo. Hvala, gospa Gresle. Veseli me, da smo danes skupaj. To je pomembna točka za naš odbor in tudi za druge odbore, kako se porablja denar eh, davkoplačevalcev. In eh, z največjo možno uspešnostjo je seveda cilj naš vseh. In pomemben je dialog z delegacijami, tako da vidimo tudi njihov vidik. Um, razvojne pomoči ne zagotavljamo v perfektnem svetu. Če bi bil svet perfekten, te, ta pomoč ne bi bila potrebna, ampak to pomoč zagotavljamo uh, Eh, krhkim državam, včasih je treba pomoč ustaviti tudi zaradi korupcije. Imamo probleme, kot naprimer trenutno v Burundiju, to niso lahke države in za ljudi, ki delajo na terenu, eh, eh, je težko, kaj te stvari in načrti se pripravijo in čez nekaj let je potem vse drugače, je situacija čisto drugačna in potem Eh, moramo seveda prebiriti, zakaj stvari ne tečejo tako, kot si želimo. Zelo dobro je, da imamo sedaj to sodelovanje s komisijo, eh, ki nam bo posredovala pravočasne razlage pred eh, razrišnicami, tako da bomo vedeli, kaj se dogaja in da bomo vsi bolje obveščeni. Hvala za povabilo na ta sestanek in besedim se predstavitve, ki jo je pripravila komisija. Hvala torej poročila eh, delegacij vsebujejo 24 eh, indikatorjev uspešnosti in s temi se ukvarjamo, ključnimi kazalniki uspešnosti. In obima generalnima direktoratoma eh, se zahvaljujemo za analizo, ki so jo pripravili za letošnjo leto. In to analizo bomo v naslednjih letih seveda še izboljšali. Najprej dobi besedo gospod Bakur.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 generalni direktorat NIR in DEFKO sta skupaj pripravila to predstavitev. Najprej bom govoril jaz, potem pa bo govoril gospod Johnson za generalni direktorat NIR. In potem bom ob koncu še enkrat uh, omenil nekaj točk v zvezi z generalnim direktoratom DEFKO. Um, odbor KOMT in odbor DEVE seveda um, upravičeno uh, Eh, se ukvarjata s temi poročili o upravljanju zunanje pomoči, kajti to je zelo pomembno. Imamo novo finančno uredbo in Evropsko službo za zunanje delovanje in obstaja neke vrste obsesija, da bi bili čim bolj usklajeni in uspešni, predvsem eh, pri eh, zagotavljanju te pomoči. Eh, in da bi to bilo zanesljivo in predvsem tudi, da imamo orodje za nadzor nad upravljanjem te pomoči, da spremljamo dejavnosti in sicer v realnem času in da zato uporabljamo ustrezne dejavnike oziroma kazalnike uspešnosti. EAMR vsebuje veliko več kot samo ključne kazalnike uspešnosti. To ni samo 14 kazalnikov, gre tudi za politični dialog s partnerskimi državami, potem eh, opozarja na to, kako se izvaja razvojna pomoč v teku leta, potem opozarja se na tveganja in na ukrepe za boj proti tem tveganjem, potem prepoznavnost pomoči, potem notranji nadzor in upravljanje humanih virov, človeških virov. Kar zadeva časovnico, je eh, cikl pripravljanja teh poročil. Eh, predviden za konec leta, za mesec decembr. In oba generalna direktorata vodjem delegacij posredujeta te informacije, da morajo posredovati ta poročila in ta poročila so potem vključena v poročila odredbodajalcev na podlagi prenosa. In naša dva generalna direktorata potem spremeta ta, ta poročila ti poročili. In se vključite v skupno poročilo. Kar zadeva poročanje na vzven, posredujemo poročila EMR tudi pred eh, sprejetjem um, drugim organizacijam, um, in sicer parlamentu um, maju 2016 in potem odboru uh, eh, KUNT eh, smo um, posredovali tudi v spredilnice v formatu Excel, tako da imate še bolj podrobne informacije in tudi komisar Mimica je parlamentu um, posredoval oktobra podrobno um, raz, um, členitev teh poročil. Torej, vodje delegacij pokrivajo predvsem dva vidika in sicer uporabo sredstev, uh, Eh, kar mora biti v skladu z um, določenimi cilji in tudi z dobrim finančnim poslovodenjem in potem gre seveda tudi za pravilnost in zakonitost transakcij, uh, ki se izvajajo. Uh, um, um, ključni kazalniki uspešnosti se nanašajo predvsem na to. Kot sem že rekel, uh, tu, uh, ti kazalniki omogočajo, um, um, nadzor strani obih generalnih direktoratov v realnem času. Torej, um, predvsem preko tako imenovanih dashboardov, to so nadzornih, torej preko teh nadzornih plošč, tako da uh, smo v stanju, da naša dva generalna direktorata nadzorujeta uh, um, izvajanje te pomoči strani delegacij v teh državah. In to um, um, pri tem so seveda tudi razlike glede na delegacije, kar zadeva preglednost. In to je seveda zelo pomembna tema. Um, ti kazalniki, konsolidirani kazalniki so vključeni v letna poročila generalnega direktorata NIR in DEFKO, posredujejo se eh, parlamentu, niso pa to eh, javni dokumenti in sicer na osnovi eh, finančne uredbe gre pri tem za tajne dokumente. In zato to tudi ni na intranetu ali na internetu, najnih generalnih direktoratov, temveč to so podatki, s katerimi razpolagajo inštitucije samo interno. Globalni rezultat in preden bom dal besedo svojemu kolegu, lahko povem, da je 2015 eh, bil zabeležen dober rezultat, eh, kajti 82 odstotkov delegacij je doseglo eh, več kot 70 odstotkov ciljev, ki so si jih zastavili in ta rezultat dela je vedno boljši, predvsem v primerjavi z leti 2013 in 2014. Sedaj pa dobi besedo Mark. Hvala. Najprej želim se zahvaliti obima odboroma za to, da eh, lahko predstavimo poročila IAMR tu v parlamentu 2015 in o tem letu poročamo, je bilo seveda posebno leto za eh, GDNIR. Naš generalni direktorat je eh, bil šele ustanovljen leto predtem. In to poročanje, predvsem o ključnih kazalnikih uspešnosti, je bila novost za večino generalnih direktoratov. Nekaj časa smo potrebovali, eh, da, smo, da je. Eh, da um, smo um, nekako določili način dela um, in 18 teh kazalnikov od 24 smo eh, že lahko obravnavali. V naslednjem letu pa bomo seveda potem upoštevali vseh 24 eh, ključnih kazalnikov. Samo nekaj besed o rezultatih in sicer kar zadeva te KPI-je. 2015 je od 18 KPI-jev, o katerih poročamo, Pri dvanajstih smo dosegli referenčno merilo, ki je bilo vzpostavljeno. In če gremo sedaj malo v podrobnosti in si ogledamo prvi gradnik eh, v zvezi s KPI, potem lahko rezultate povzamemo tako glede dobrega finančnega upravljanja. Torej gre za sedem KPI -je in pri štirih smo dosegli cilje. V drugem. Um, um, Ehm, torej, pri notranjih kontrolah smo dosegli 100 odstoten uspeh, torej sedem od referenčnih meril je bilo tudi izpolnjenih. In v tretjem sektorju tu gre za učinkovitost um, revizijskega nadzora, tu pa nismo bili tako dobri, um, samo en od štirih KPI-jev je dosegel cilj, če pa si dosežemo to bolj odblizu, te posamezne gradnike, torej pri um, dobrem finančnem poslovanju in učinkoviti uporabi sredstev dosegamo dobre rezultate, kar zadeva izpolnjevanje prvotnih napovedi, tako pri plačilih, kot tudi pri pogodbah, potem tudi pozitivne rezultate, kar zadeva potekle eh, pogodbe, iztekle pogodbe in tudi pozitivne rezultate, kar zadeva zmanjšanje neporavnanih obveznosti valov. Um, pri absorpciji črpanju ralov pa to ni bilo pozitivno, kajti to obdobje je pet let na mesto štiri leta. In tudi pri zmanjšanju eh, starih eh, predujmov nismo bili tako uspešni. Eh, uspešni. Je pa neka specifičnost pri posameznih portfeljih, ki jo je treba upoštevati in sicer specifičnost um, indirektnega upravljanja pri določenih državah prijemnicah. In tu, um, tu um, s tretjimi državami sprejmemo finančne dogovore in to presega štiriletno obdobje. In to je seveda KPI, kjer uh, bomo imeli težavo, če bomo pri, tem, pri tem ostali. Če si ogledamo sedaj drugo, G blok. Notranji nadzor, tu imamo šest KPI-jev in sicer gre za oceno standardov notranjega nadzora v, edele, v delegacijah in dosegli smo ta cilj. In, in en KPI se nanaša na um, ex ante nadzor um, plačil v povezavi z uh, prošnjami za azil in tudi tu smo dosegli cilj. Pri tem bloku, torej uh, učinkovitost um, um, eh, um, sistemov pregleda, um, uh, torej um, kako se. However, for K- ja, revizijski načrti, torej KPN 21 in 23, eh, to je leto N in N minus 1, eh, cilj ni bil dosežen. Um, vendar imamo majhen problem, ki ga moram razložiti. In sicer rezultati, ki, ki, ki vam jih posredujemo, prihajal neposredno iz sistema in ker smo pozno začeli s to vajo, niso vsi revizijski rezultati že vključeni v sistem. Um, te um, rezultate moramo tudi še ročno spremeniti in popraviti, ampak tega še nismo dos, uh, storili. Zato iz te predstavitve izhaja, da nismo dosegli ciljev pri ročnem popravku, pa um, bi se pokazalo, da smo dosegli te eh, rezultate in bi bil um, celovit rezultat boljši. To, kar želim povedati ob koncu, torej nekaj besed v zvezi z nadaljnim spremljanjem leta 2016. Ena od glavnih stvari, na katero smo se osredotočili 2016, je, da poročamo o KPI-jih, o katerih 2015 nismo poročali in tu smo uspešni. Vendar, ne glede na to, smo storili tudi še veliko drugega za izboljšanje učinkovitosti KPI-jev in sicer dashboard KPI, ta, ta eh, plošča je. Um, um, vedno ažurirana. In razen tega smo skupaj z delegacijami se, poroč, se pogovarjali o poročilih, ki jih pripravljajo in jih opozarjali na pomankljivosti. E, pripravljamo tudi letno finančno poročilo, kjer kažemo na referenčna merila in na doseganje teh meril. Imeli smo tudi e, poseben sestanek za nadaljne spremljanje um, jeseni z. Um, torej tistimi, ki izvajajo posamezne programe. In razen tega smo pripravili tudi seminar za to in z vsemi delegacijami eh, smo bili v stiku in jih opozorili na to, da je treba um, ostati pri teh KPI-jih. Pred nekaj tedni sem se srečal z več um, vodji delegacij in jih opozoril na to. Eh, in direktor, ki je pristojen za Zahodni Balkan, um, um, mi je poročal, da um, jim eh, to delo na vsak način zelo pomaga. Gospo, zdaj eh, pa dobi besedo spet Ljuk. Eh, torej, kar zadeva rezultate DEFKA za leto 2015, ne bom sedaj šel v podrobnosti vsakega KPI-ja. Um, pristojna komisarja sta že posredovala te podatke, ampak to, kar želim povedati, je, da 20 KPI-jev od 24 je v skladu z določenimi cilji, 2014 je bilo 15, torej bistvena izboljšava. Razmeroma zadovoljni smo z določenim napredkom pri finančnem upravljanju, izvedli smo Eh, ukrepe za zmanjšanje eh, starih eh, predhodnih plačil in sicer za več kot 35 odstotkov smo to zmanjšali, razen tega smo izvedli ukrepe za zmanjšanje poteklih pogodb v tem portfelju za 28 odstotkov smo zmanjšali te pogodbe, potem šlo je tudi za ukrepe, da bi um, hitro izvajali revizijske postopke revizije. In zadnja točka eh, eh, gre za črpanje ralov. To je malo težavn koncept. Ral je torej razlika med eh, realiziranimi plačili in prevzetimi obveznostmi. Ehm, torej, in pri tem ostajajo določena plačila, ki ostajajo za prihodnost. In Tu vidimo, do kakšnih zmud prihaja pri izvajanju določenih projektov in pri izplačevanju. Vendar to obdobje se zmanjšuje od leta 2013 naprej. <clears throat> In zdaj smo pri 3,2 eh, meseca in to je po mojem še kar dober rezultat. In sedaj želim povedati tudi nekaj o projektu uporabi teh poročil IMR e naših, eh, v našem generalnem direktoratu. To vodi do različnih ukrepov. Torej, um, službe um, se seveda poslužujejo tega dashboarda, ki uh, je na voljo in seveda se odzivamo na poročila IMR, e ki se nam uh, predložijo. Um, um, upravni odbor um, generalnega direktorata vsake tri mesece razpravlja o teh poročilih um, in seveda izvajamo tudi posebne kampanje v zvezi z določenimi kazalniki, kot eh, so naprimer um, zamude pri plačilih ali tudi potekle pogodbe. In sedaj nekaj o sistemu semaforja, torej kako ocenjujemo projekte. In eh, kako jih potem uh, obrednotemo ob koncu leta. Vsak, eh, vsako leto ob koncu ugotovimo, kako daleč so projekti, ali prihaja do zamud in ali obstaja nevarnost, da cilj ne bo dosežen. Vsak projekt klasificiramo zeleno, oranžno ali rdeče, rumeno ali rdeče. Glede na to, kakšen je bil input, ali je bil input dobro uporabljen in ali projekt ne zamuja, gre predvsem za KPI spet in predvsem tudi na rezultate iz tega projekta, ali to je KPI 6. In pri GD Divko eh, ocenjujemo 4 do 5 tisoč projektov ob koncu leta, da bi ugotovili stanje izvajanja in da bi jim dodelili rdečo, rumeno ali zeleno barvo. Torej, to je seveda orodje upravljanja tako, da imamo določeno hierarhično linijo o stanju določenega projekta. To ni kazalnik, ki bi um, ocenil končni rezultat projekta. To je lahko na koncu prvega ali drugega leta uh, izvajanja projekta, čeprav projekt traja pet let. Torej, z uporabo tega sistema eh, delegacija um, lahko sprejme potem specifične ukrepe. To niso, eh, to ne pomeni, da je nek projekt um, Um, mislim, da, da so projekti, ki so označeni z rdečo barvo, vedno v težavnih državah. To ni nujno tako, včasih je že tako, da so to potem afriške države, kjer je tiže izvajati določene projekte. Ampak pri teh eh, projektih je treba izvajati strožji nadzor. Um, torej, to spremljanje na osnovi rezultatov, na podlagi rezultatov. Uh, in to delajo potem eh, neodvisni svetovalci, ki se jih vključi, ki izvajo ta monitoring, to nadaljne spremljanje, predvsem za projekte, ki smo jih označili z rdečo barvo na tem semaforju. To smo hotel povedati. Mi smo seveda na razpolago in bomo radi odgovorili na vaše vprašanje. Hvala. Merci, Hvala, gospod Bogur. Hvala, gospod Johnson. To so eh, bile seveda zelo eh, pomembne informacije in želim se zahvaliti za opravljeno delo z KPI, kajti to so kazalniki, ki nas obveščajo o tem, kaj se dogaja na terenu. Ich möchte, ich möchte wirklich sagen, Želim povedati, da vidimo pri številkah DIVKO, da se že dalj časa ukvarja s tem. Pri eh, številkah Nira vidimo, da še nimajo toliko izkušenj, vendar pri pomembnem KPI-u 5 in 6, ko gre za vprašanje dosege ciljev, eh, torej to sta dva pomembna KPI-ja in GD Nir jih še ne, ni vključil, vendar to bodo storili v prihodnosti. Ampak nekaj stvari me je vendarle osupnilo. Eh, naprimer pridivku vprašanje, pagoda, torej vse, kar se nanaša na agencije Združenih narodov, zakaj imajo Združeni narodi razmeroma velik delež pri projektih, ki niso upravičeni in eligible čeprav po znesku niso tako visoki, gre za 35. stran tega dokumenta. To me je pravzaprav najbolj presenetilo. Pri Gedeniru pa število revizij, ki je zelo nizko. Samo pet delegacij, petem, petim delegacijam je uspelo izvesti ustrezno število revizij. Zdaj ustno ste te številke malo popravili. Če bi nam to lahko posredovali v pisno pisni obliki, da bi to lahko vključili v dokument, bi bilo zelo koristno. Torej, to me je vendarle zelo presenetilo. Če si ogledamo številke generalnega direktorata Mir, potem iz teh številk lahko sklipamo, da se je upravljanje poslabšalo v primerjavi z letom 2014. To je lahko seveda posledica okoliščin, ki so vedno težavnejše, ampak da samo 11 od 24 KPI-jev oziroma 13 od 24 KPI-jev oziroma 13 od 24 delegacij dosega preferenčna merila, to je vendarle obžalovanja vredno in mogoče bi lahko še o tem kaj povedali. Torej, hvala za opravljeno delo in nočem izpasti nehvaližno. Uh, eh, Torej, če se šteje PPI, vidimo jasno izboljšavo. Kaj ti odstotni delež eh, projektov s težavami se je zmanjšal od 53 na manj kot 40 odstotkov in to je dobra novica. Vidimo pa, da program kot naprimer instrument stabilnosti ali Mid-East ali EF imajo še naprej velike probleme. Eh, pri 3 od 4 evrov obstaja tveganje, da cilj ne bo dosežen. Prvič ste storili tudi naslednje in sicer poskusili ste identificirati ex ante tveganja. To se mi zdi zelo pomembna uh, operacija, torej a priori ocena tvegan. Če vidimo, da obstajajo tveganja že vnaprej, bo z 80 odstotno verjetnostjo prišlo do težav pri implementaciji projektov. Temu bi se morali verjetno še bolj posvetiti, kajti izbor projektov je odločilen. Tudi glede na uspeh in tudi časovni uspeh teh projektov. Zato še enkrat najlepša hvala za te analize in seveda želimo še naprej sodelovati z vami, kajti želim, mislimo, da so informacije veleposlanikov EU za nas pomemben vir in veseli nas, da je komisija istega mnenja, gospa McEwen, nočem okupirati mikrofona, seveda ste prisrčno povabljeni, da prispevate tudi svoje svoje mnenje, sicer pa mm, bo verjetno tudi še nekaj ljudi, bodo nekateri odgovorili na to. Hvala. Besedo bom potem o vidikih Nira dal kolegi Marku. Nekaj specifičnih vprašanj je bilo v zvezi s pagodo. Mm, to ne pokriva samo agenci eh, Združenih narodov, ampak vse mednarodne organizacije, tudi Svetovno banko, na primer pa tudi Afriško unijo, organizacije regionalnega povezovanja in tako naprej. Mm, tukaj imamo odstotek 36 odstotkov, to moramo povezati tudi z vsotami, ki jih porabijo za posredno vodenje eh, mednarodne organizacije, tako da to zajema potem 30 odstotkov proračuna eh, za leto 2015. Naša analiza tveganja je pokazala, da je bilo bolj tvegano delati skupaj z agencijami oziroma z mednarodnimi organizacijami. Moram popraviti to, kar sem rekel. Eh, bolj tvegano to pomeni, projekti, ki se izvajajo skupaj s temi agencijami, so bolj tvegani. Projekti so bolj tvegani. Mogoče zato, ker s temi agencijami eh, delamo v težavnejših državah. Mogoče je treba pogledati naravo projekta, ne samo eh, samih sredstev. Ampak naša analiza tveganja je pokazala, da projekti, ki jih izvajamo skupaj z mednarodnimi organizacijami, so bolj tvegani. In zato smo tudi zagotovili rezervo eh, v letem poročilu GD Devko. To je išlo iz akcijskega načrta, ki si prizadeva zagotoviti, da v prihodnosti eh, lahko to situacijo popravimo. Potem eh, KPI 5 in 6, tako imenovani semafor še nekaj v zvezi s tem. Najprej bi malo relativiziral globalno situacijo. 100 odstotkov projektov, torej 4 do 5 tisoč projektov, ki jih pregledamo ob koncu leta. 61 odstotkov po vrednosti jih nima eh, težav. Tukaj ni zaznanih težav, eh, ne zaznajo jih kolegi v delegacijah. Pri 32 odstotkih ugotovimo, da projekti imajo težave. Mogoče gre tukaj za težave eh, z zamudami. Naprimer, da gradimo cesto, pa ob koncu leta ugotovimo, da bi morali eh, narediti 50 km, eh, naredili pa smo samo 20 km. Torej, tukaj so zamude v primerjavi z načrtovanjem. Zato moramo tak projekt označiti z rumeno barvo. Ampak to ne pomeni, da na koncu cela cesta ne bo zgrajena do zamude je lahko prišlo zaradi eh, neuspešnega javnega naročila, razpisa, lahko zaradi pomankanja kapacitet eh, na upravni ravni v sami državi, ki je naša partnerica, lahko gre tukaj zaradi, za, za zamude zaradi slabega vremena eh, ali pa eh, pogodbena stranka ni mogla izvesti del na terenu samo sedem odstotkov pa je označenih z rdečo barvo. Tukaj obstajajo pa bistveni problemi, ki zahtevajo tudi hitro in uh, celovito ukrepanje. No, projekt, ki je označen z rumeno ali rdečo barvo, je projekt, ki je v izvajanju naletel na problem in ta problem je treba rešiti vse naše delo stremi k temu, da bi sprejeli ustrezne ukrepe. Eh, mi bomo s časoma potem tudi spremljali razvoj tega projekta. In eh, prizadevali si bomo za to, da rdeča barva, da se spremeni v rumeno in rumena v zeleno. Eh, Mm, imamo tudi projekt, ki se uh, mogoče dobro uh, razvija, pa ga ena delegacija označi uh, z rumeno ali rdečo barvo samo zaradi političnega uh, okolja, zaradi političnega ozračja, zato da bi pritegnili pozornost na to. Torej, da bi organizacija bila pozorna na potencijalen problem. In zato moramo tam biti pozorni. Mm, potem pa proračunska podpora. Uh, Parlament je lansko leto ugotovil, eh, da je na tem področju prišlo do projektov, eh, ki so bili označeni z rdečo barvo, da jih je bilo več, sedem odstotkov, pri proračunski podpori pa je eh, ta delež devet odstoten. Če programacija vidi, da se projekt ne izvaja tako, kot bi se moral, če delegacija to ugotovi, potem se lahko odloči, eh, da ne dodeli eh, določenega zneska, ampak da počaka nekaj mesecev, preden ga dodeli. V tem primeru potem projekt označimo z rdečo barvo, ampak to ne pomeni, da eh, tisti del sredstev v končni fazi ne bo izplačan, ampak takrat se začne potem dialog z državo, s partnersko državo, in zagotoviti je treba, da se izvedejo vsi ukrepi. Dokler niso izvedeni, pa se ta denar ne razdeli, tako da ne prihaja do izgub. Gre samo za časovnico izvajanja projekta, ki je na ta način prizadeta. Zdaj pa besedo predajam kolegu iz DGNIR. Kar se tiče splošnih rezultatov. 11 od 24 delegacij ni doseglo Eh, oziroma preseglo meje 60 odstotkih pri zelenih eh, projektih. To je obžalovanje vredno, ampak eh, ne delujemo v popolnem svetu, kot je rekla gospa McEwen. In če bi si ogledali seznam tretjih držav, kjer nismo dosegli želenih rezultatov, potem je jasno, da gre za države s problemi. In to so problemi, ki se jih eh, ti odbori dobro zavedajo. Belorusija, Gruzija, Egipt, Maroko, Sirija, Turčija, Albanija, eh, nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, Kosovo in Srbija so na tem seznamu. In ko ne dosežemo eh, kriterijev, moramo pogledati, zakaj ti kriteriji niso bili doseženi, moramo pogledati, kakšna je narava teh projektov In eh, naše okolje delovanja je zelo kompleksno, zelo težavno. Gre za stabilizacijo, gre za reforme, s tem se mi ukvarjamo. In stabilizacija v nestabilnih regijah in državah je izjemen izziv. Eh, tukaj gre za infrastrukturne eh, projekte. ki eh, pa niso deležni zadostne podpore in pozornosti strani eh, teh držav. Eh, veliko pogojevanje je pri naši pomoči in če želimo, da nas resno jemljajo, potem moramo zagotoviti, da se bodo ti pogoji spoštovali. Ne moremo nečesa izvajati v okolju, ki ni pravo okolje za doseganje dobrih rezultatov. Tako da moramo zagotoviti, da da bomo imeli eh, delujoč praven okvir. In če si vzamem konkreten primer Ukrajine, tam smo naprimer morali zagotoviti, da smo dobili od javnih uslužbencev ustrezne izjave v zvezi z, njihovimi, eh, z njihovim premoženjem. To je bilo zelo kontroverzno, treba je bilo zagotoviti, da se vse to uh, izvede, preden se začne izvajati projekt če gre za javno upravo, če se ukvarjamo s tem, potem je to spet povezano z številnimi postopki. Gospa Gresle je omenjala dejavnike tveganja. Te so prisotni pri našem delu in eh, pogosto so tudi zelo očitni in prevladajo. Mi se bomo še naprej trudili zato, da bomo izboljšali rezultate. Eh, želimo čim več doseči. Eh, zato da bodo projekti na koncu dobro izvedeni. Moramo pa tudi zagotoviti, da ne uh, silimo z glavo skozi zid pri projektih, uh, ki uh, jih ni mogoče izvesti. No, kar pa se tiče revizij, tukaj se je zgodilo naslednje. Uh, migracije so bile povezane s sistemi IT. Eh, delegacije morajo poročati o eh, revizijah, ampak eh, niso tega mogle narediti, niso mogle poročati o revizijskih dejavnostih. O tem bi morale poročati in to vnesti potem v sistem, tudi glede na vse KPI-je. Mi bomo z veseljem temu odboru predstavili informacije ko bodo na voljo, tako da boste to lahko upoštevali pri svojem delu. Kar pa se tiče eksante opredeljevanja tveganja, tu eksante opredeljevanje tveganja je zelo pomembno. Jasno je, da so tveganja nekaj dinamičnega, spreminjajo se eh, s časom in izbira projektov eh, tudi prinaša določeno tveganje. Tveganje je tam prisotno, kajti če bi se odločali izbirati samo um, varne projekte, eh, bi bilo tveganje povezano s tem, eh, v tem, da prinesemo zelo malo sprememb. Ampak mi želimo spremembe in izbiramo projekte v duhu tega, da sredstva, eh, ki jih upravljamo, prihajajo iz evropskega proračuna. Hvala lepa. Vsi seveda razumemo te težave, vendar ne razumem, no razumem, Sirija, Libija, Egipt sta pri eh, Gedenir na prvih mestih, ampak da je tu potem kar že Albanija in Kosovo s polovico zelenih primerjalnih meril, je to čudno. In pri Deve Čile, Jemen je bil bolj uspešen, tudi Srednja Afriška republika kot Čile in zato bi bilo dobro izvedeti, zakaj Kamerun je v vaši statistiki čisto spredaj. Mi smo menili, da je Kamerun stabilna država. Pripravljena sem razumeti, da v težavnih državah so okoliščine um, zapletene. To seveda razumemo. In da traja določen čas, da, da se nek sistem ustali v veljavi. Ampak se tudi drugim uspe, uspe. Mogoče bi lahko povedali, kaj v zvezi s tem in gospa Hautala najprej. Eh, hvala. Eh, jaz mislim, da so skrbi gospe eh, gresle v določenih eh, vidikih upravičene. Ta razprava se je začela pred približno enim letom in e, veliko člankov sem napisala za finski tisk, e, kajti e, moj finski kolega je napadal e, devko in pa razvojno pomoč e, na podlagi številk, e, ki so bile napačne in jih je tudi napačno razložil. E, Mislim, da zato moramo biti zelo previdni, da eh, ne spreobračamo namenov devka in pa službe za zunanje delovanje. Ti kazalniki in ukrepi, s katerimi merimo učinek, eh, predstavljajo tudi probleme, seveda, ampak tukaj so zato, da eh, izboljšamo z njimi sistem določene države, v katerih delujemo, so res zelo težavne. Nekatere so propadle države, nekatere uh, so v vojni ali pa imajo notranje spore, uh, države tam niso odgovorne in mi sicer imamo načine, da vlade spodbujamo, da postanejo bolj odgovorne in da jih spodbujamo, da delajo v dobro ljudi. To je naš cilj. Ampak moram reči, da si želim, da bi se eh, situacija izboljšala. To se tudi vidi iz teh podatkov. Devet delegacij pa ni doseglo uh, meje 60 odstotkov. To so Sudan, Jemen, Centralna Afriška država oziroma Centralna Afriška republika, oprostite. To so res najbolj težavna okolja, v katerih eh, lahko delujemo. Uh, Vsi si želimo miru za te države in za ljudi, ki tam živijo. No, ocena gospe Gresle je pokazala naslednje. Obstajajo problemi predvsem z Evropskim razvojnim skladom. Tukaj pa imamo dober vir za eh, te zaključke. Večkrat smo pogledali poročilo raz, uh, računskega sodišča o financiranju razvojnega sklada. To je tisti dober vir informacij. In EDF bi moral tudi biti vključen v evropski proračun. Pardon, Kole, kol, kol, no, kolegi Celo, ja. Kolega Celer še želi besedo. Mm. Gospa kolegin Hautala. Gospa Hautala je rekla, da ne bi bili previdni in to je seveda tudi namen današnje razprave in obračunov in pregledov, ki jih je pripravila predsedujoča. In sicer, da sredstva iz proračuna učinkovito uporabimo in da to ni samo eh, premikanje denarja sem in tja in da to, kar želimo doseči preko razvojnega sodelovanja, pomaga ljudem v državah v razvoju. To je cilj. Vidimo pa, da ravno pri mednarodnih organizacijah in agencijah smo imeli velik delež predhodnega financiranja. In, in um, nekateri zniski grejo še nazaj v 90-ega leta, pa še niso bili uporabljeni in še vedno ostajajo v ralih, v neporavnanih obveznostih. Mnoge pogodbe so iztekle, ne da bi uh, bil kakršenkoli rezultat iz uh, njihovega dela. Uh, In zato se je treba vprašati, kako ravnati s tem, če neko eh, vnaprejšnje uh, financiranje ne prinese rezultata, a je denar enostavno izgubljen, ali lahko tirjamo denar nazaj, predvsem, če je to bilo vezano na pogodbe, ki potem niso bile izpolnjene in tako naprej. Sej to niso samo odstotki ali obs absolutne številke in gre uh, za več sto milijonov evrov. Zatem eh, tičijo tudi konkretni projekti, ki si jih je nekdo izmislil in ki naj bi jih izvedli, ki pa potem niso bili re realizirani. Že prej smo razpravljali o proračunu na osnovi uspešnosti, torej mi eh, nas zanimajo ti rezultati in zanima nas, zakaj teh rezultatov ni ali kaj se je zgodilo s tem denarjem ali se še naprej dogaja s tem denarjem če je še na voljo ali kje se izgublja ta denar. To nas zanima. Ne, da bi um, um, se krivili drug drugega, temveč, da bi izboljšali sistem, tako da bi z razvojno pomočjo dosegli tiste, ki potrebujejo to pomoč. Hvala lepa. Tudi jaz še želim dodati eno vprašanje. Torej, ta a priori tveganja, in to omenjate prvič. To je seveda zanimivo, kaj ti gre za težavne države. Ali ne bi bilo dobro, če bi poskusili bolj upoštevati ta a priori tveganja in bi na ta način dosegli boljše rezultate. Se želimo, da se denar uporabi. Če si ogledamo številke, je, so projekti iz IDF-a e E, e, torej predstavlja dvainsedemdeset odstotkov vseh e, projektov, kjer obstaja določeno tveganje. Se na koncu se lahko vse skupaj lepo izteče, ampak če imaš na začetku problem, je vendarle realna nevarnost, da bo ta problem obstajal še naprej. Torej, če bi še bolj resno se ukvarjali z a priori tveganji, bi mogoče lahko dosegli, dosegli boljše in hitrejše rezultate. Kaj ti želimo izboljšati um, situacijo za ljudi tam, kjer živijo, da se ne bi potem odpravili eh, v, proti Evropi, gospod Bagu in gospod Johnson, prosim. Euh, Najlepša hvala za ta vprašanja bom najprej razložil situacijo mm, delegacij in pa doseganje KPI. Zdaj jih je 24. Devet delegacij od 86 eh, jih ni doseglo teh ciljev. Oziroma eh, jih ni doseglo 60 odstotkov eh, zastavljenih eh, ciljev. 60 odstotkov, tam smo postavili mejo. Eh, ne pri 50 odstotkih. Eh, če bi postavili to mejo pri 50 odstotkih, potem bi videli, da samo eh, tri delegacije od 86 tega niso dosegle. No, eh, pri Čileju je bila napaka komisar Mimica in Han sta poslala podatke o tem, ampak to je bilo vključeno v prejšnji analizi. Čile je napaka, kajti za Čile smo napačno izračunali KPI. Eh, potem Jemen in Centralna Afriška republika. Eh, tam jasno vidimo, zakaj smo priča takšni situaciji. V Jemnu imamo delegacijo, ki je povsem evakuirana, ki dela iz Brusla. Misije v državi so nemogoče, In lahko je razumeti, da je težko nadzorovati projekte, da jih je težko izvajati in eh, s tem razložimo tudi težavnost situacije v Jemnu. Po tem, kar se tiče Centralne Afriške republike, upamo, da se bo tam situacija izboljšala, ampak tudi tam smo evakuirali delegacijo. Samo 12 ljudi je tam lahko v tem trenutku. Eh, je pa prek eh, skrbniškega sklada za to državo namenjenih precej sredstev. Mi si tudi postavljamo iste države v zvezi s Kamerunom in Gabonom, naprimer. Eh, to pa kaže eh, na koristnost tega orodja. Mi dobivamo informacije in lahko reagiramo, če informacij ne bi imeli, tudi ne bi mogli ukrepati. Vidimo, da obstajajo problemi pri določenih delegacijah, ti problemi potrebujejo ukrepanje, ampak če pogledamo, se je število eh, delegacij letos zmanjšalo, tistih delegacij, ki imajo probleme. Letos jih je devet, prejšnje leto jih je bilo šestnajst. Zato, ker so bili izvedeni določeni ukrepi. Zdaj pa vprašanje rezultatov. Hm, ponovil bom to, kar sem že povedal. Semafor. Na koncu leta Eh, pregledamo projekt za projektom, ampak to ne kaže na končni izid projekta. Če je prvo leto projekt označen z rdečo barvo, pa drugo leto tudi, tretje leto tudi, no, eh, potem je možno, da bo z rdečo označen tudi na koncu. Ampak moramo se vprašati po treh letih, če imamo vse čas rdečo barvo, če ne bi bilo bolje tega projekta kar ustaviti. Eh, včasih je projekt rdeče barve, zato ker se sploh še ni začel izvajati, ker mu niso bila dodeljena še sredstva, zato ker pogoji niso bili izpolneni za to, da bi sredstva tja prišla. Ampak to ne pomeni, da so sredstva izgubljena. Če ne bo rezultata, potem ne bo vložen niti en sam evro. E, no, e, riskantni projekti e, so prisotni predvsem v težavnih državah. Evropski eh, razvojni sklad eh, eh, pokriva veliko od tega. Imamo tematske programe, imamo pomoč za azil, potem regionalno povezovanje, naprimer v Latinske Ameriki. Tam se projekti dobro izvajo, ker je okolje manj težavno. No pa še nekaj. Ne govorimo vse čas o eh, Združenih narodih, ampak eh, na splošno o mednarodnih organizacijah. To so tudi druge, ne samo Združeni narodi. Eh, prefinanciranje lahko gre tudi do meje 100 odstotkov, kajti imamo zagotovilo, da te organizacije imajo finančno zmožnost financirati in ukrepati v, oziroma sredstva povrniti v primeru problemov. Mm, včasih eh, tudi pride do takih vračil strani mednarodnih organizacij. Naprimer, iz 90-ih eh, let eh, vidimo, da so bili določeni specifični projekti predmet težav zaradi spora Eh, oziroma različnih sporov, ko gre za eh, izvajalce, ampak to, taki problemi niso povezani z mednarodnimi organizacijami ali specifično z druženimi narodi. No, kar pa se tiče a priori tvegan, seveda mora vsak menedžer eh, oceniti tveganje. Vsakič, ko gre za naložbo v tretji državi, je treba vedeti, kakšno je tveganje. Eh, ni pa razvoja brez sprejemanja tvegan. To je tista osnova same razvojne politike, da več kot tveganja eh, sprejmemo, večje spremembe lahko prinesemo. Mm, včasih so kapacitete partnerskih držav zelo majhne, eh, treba je okrepiti te kapacitete, politično, gospodarsko okolje nam to otežuje in nimamo nobenih eh, jamstev, da se bo projekt dobro razvijal. Moramo pa imeti dobro razvite sisteme spremljanja projektov. Potrebujemo uh, solidno spremljanje, potem spletna orodja potrebujemo, s katerimi lahko v realnem času ugotovimo, ali prihaja do uh, bistvenih razkorakov med tem, kar se dogaja na terenu in tistim, kar imamo zapisano na papirju. Uh, včasih eh, so naše ambicije zelo visoke in tudi eh, ko partner začne ukrepati, moramo biti ambiciozni za to, da bomo kaj dosegli. Potrebujemo več takih orodij za spremljanje, s katerimi bi bolje ocenjevali situacijo. Tudi analiza ex ante eh, bi pomagala, torej, Eh, na ta način bi lahko potem izbrali najbolj koristne projekte, ampak niso vedno najbolj koristni, tudi najbolj, eh, oziroma najmanj tvegani, tudi najbolj koristni. Hvala. Še nekaj podatkov o Albaniji in Kosovu. To sta specifični državi. Eh, veliko težav, ki tam obstajajo, je povezanih s tem, kako so bili podatki vnešeni v sistem ali pa je tu povezano z določenimi področji. Eden od KPI-jev je tudi eh, eh, točnost eh, finančnih napovedi. Tukaj smo uspešni od 90 odstotkov, celo 112 v enem primeru in ta KPI je torej bil dosežen. Potem pretečene pogodbe, mm, ko gre za zaprtje tih pogodb, smo imeli podoben primer, samo 15 odstotkov uh, takih pogodb uh, smo imeli v Albaniji. Potem smo bili priča tudi problemu z informacijsko tehnologijo. V Albaniji uh, obstaja tudi problem uh, učinkovitosti revizijskih sistemov. 21 mm, in 23 KPI sta s tem povezana, niso bili upoštevani vsi podatki in to bomo ročno popravili. Uh, Veliko teh problemov je problemov, ki so bolj tehnične narave, niso pa eh, ključni, eh, ko gre za doseganje rezultatov. Če pogledamo Kosovo, eh, pri napovedovanju plačil so bili ne preveč posrečeni kajti odstotek je bil nižji od 90 odstotkov, 86 eh, tam nekje. Potem smo imeli probleme tudi z absorpcijo in sicer zato, eh, ker eh, so bili problemi pri javnih naročilih. Če bi imeli boljši rezultat pri javnih naročilih, potem bi tudi ta rezultat lahko popravili. In če pogledamo učinkovitost revizijskih sistemov, vidimo, da so trije KPI, zadnji je 24, eh, bili doseženi. Eh, neupravičena vsota, za, eh, ki je podvržena reviziji, to je zadnji KPI. Nismo dosegli cilja dveh odstotkov, odstotek je bil okrog nič cela 75. Cilj imamo, torej to je dva odstotka. naš odstotek pa je bil 0,75. To eh, zdaj velja kot eh, eh, cilj, ki ni bil dosežen in prispeva tudi k negativnemu rezultatu. Ampak to nič ne zmanjšuje težavnosti položaja, v katerem so se znašli ljudje in v katerem delajo ti ljudje. Na Zahodnem Balkanu imamo zelo jasno reformno agendo. Ta bo zahtevala veliko angažiranosti strani naših eh, partnerjev, preden bomo sploh lahko izvajali programe. Naj eh, zaključim s eh, prefinanciranjem oziroma pogodbami na tem področju, kaj se tukaj dogaja. Vse je odvisno od točnih razlogov za te pogodbe, zakaj neka pogodba ni izvedena. Eh, vse je odvisno od tega, zakaj ni izvedena, ali je prišlo do težav pri eh, pogodbenih strankah ali pa eh, zato, ker so bile okoliščine eh, takšne. Eh, torej, če so okoliščine onemogočile izvedbo te pogodbe, ne glede na želje pogodbenih strani in komisije. Ker zato ni nihče odgovoren potem eh, bi pogodbo morali zaključiti, eh, bodi se na strani pogodbene stranke ali pa komisije. Če bi prefinanciranje preseglo stroške, potem pa bi mi si prizadevali za izterjavo. Hvala. Um, Rada bi si zahvalila komisiji, da nam je razložila vse te informacije v prejšnjem živelu, življenju sem delala na menedžmentu za programe in eh, dobro je, da sem poslušala o teh eh, instrumentih za upravljanje. Ko je človek v središču, je težko dobivati informacije od vseh elementov zunaj in treba je torej izbirati informacije iz celega sveta, tudi s semaforskim sistemom je treba delovati. Sedaj smo dobili eh, razlage o prilogah, zakaj se stvari dogajajo. Lani so me naprimer novinari nenadoma poklicali, kaj se dogaja, kaj je z neporabljenim eh, denarjem In zelo pomembno je, torej, da govorimo o eh, KPI-jih eh, in treba je investirati v komunikacije in pomembno je, da to stori komisija. Eh, lani sem tako jaz zgubila dva dneva, da sem razumela, kaj novinarji hočejo. Dobro je, da se stvari formulirajo v vsakodnevnem jeziku, da ljudje to razumejo. No, to je zelo koristno. E, glede tveganja se strinjam, če ne e, tvegamo, ne bomo pač mogli pomagati e, tistim, ki so na slabšem. Tu govorimo o ljudem, ki so v Mjanmaru govorimo o e, pomoči otrokom. To so komplicirane rešitve. Če javni sektor ne more e, prevzemati tveganja, potem tudi ne bo opravil svojih nalog. E, gospa Gresle, vi ste spraševali po Kamerunu, kako je s primerjavo te države z drugimi podobnimi. E, In eh, jaz sem delala v javnem sektorju. Mi smo primerjali šole v podobnih eh, področjih, eh, zakaj gre enim dobro, drugim ne. Tu imamo pač različno učinkovitost. Mislim, da je odlično sodelovati med odboroma. Mislim, da danes eh, dosti bolje razumemo to komplicirano vprašanje in zaradi tega sem tudi hvaležna za to razpravo. Hvala lepa. Mi se zahvaljujemo vam. Mi nočemo delati težav ali pa jeziti koga, ker je to področje tako težavno in ker želimo, da tam porabljamo denar, moramo govoriti o tem, kaj lahko storimo in kako lahko na vse te stvari opozorimo menedžerje. Zato sem tudi zadovoljna z današnjim delom. E, dokumenti, ki ste jih pripravili, so pomembni, tudi informacije, ki ste jih e, pripravili, so odlične. E, če sedaj obravnavate vse te KPI-je skupaj, potem bo stvar res dobra. E, mislim, da smo na dobri poti, to hočemo, hočemo e, prevzemati tveganje, vse je povezano s tveganjem, ni e, ničesar brez tega. In težavno okolje ne more biti odgovorno za vse. Kolega Celer je prosil še za besedo, prosim. Hvala lepa. Velik napredek je že to, da, da uh, zuna, služba za zunanje delovanje komisija DEFKO in mi imamo skupni cilj, skupno nalogo. Eh, pred eh, leti smo videli, da je bila situacija drugačna in to smo videli na naših potovanjih in naloga odbora za proračunski nadzor je seveda, da preverjamo, kako se uporabljajo sredstva, kaj se z njimi doseže, ali dosegamo cilje, ki smo se jih sami zastavili in zaradi tega moramo tudi kritično spraševati. Mi moramo iti tudi v rizična področja, tam, kjer ljudje najbolj potrebujejo pomoč. Vprašanje je, ali tam delamo s pravimi partnerji in ali pride do izraza, da ljudem pomaga Evropska unija. In Tu se zastavlja vprašanje učinkovitosti partnerjev, zanesljivosti partnerjev in to vprašanje moramo zastaviti. In če določene organizacije ne vprašajo, potrdijo naših zahtev po zanesljivosti in podobno. E, potem moramo dvakrat vprašati tudi pri Združenih narodih in njihovih organizacijah. E, e, svetovni program za hrano v Turčiji, naprimer, ni bil plačilno sposoben, je bil nelikviden. Eh, potem eh, vzhodni Kongo, Centralnoafriška republika. Eh, tam smo videli, da pomoči niso prišle do naslovnikov, ni bilo ustrezne zaščite civilistov pred militantnimi skupinami in podobno. Eh, tudi pri drugih primerih, naprimer, vidimo, da je če dalje več eh, finančnih instrumentov in mi ne moremo slediti denarju, zaradi tega, ker je vključenih toliko organizacij. Če dam veliko eh, denarja Svetovni banki, je to dobro za projekt Svetovne banke. Sestavlja pa se to vprašanje, kako je to skladno z našim ciljem razvojnega sodelovanja, kajti banka ima drugačne cilje. In zaradi tega tudi sodelujemo odbor za razvoj in eh, odbor za proračunski nadzor. In eh, poročila ne dobivamo od kogarkoli, temveč od diplomatov na terenu, ti nam pomagajo in sedaj se stvari počasi izboljšujejo in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Se opravičujem, imam pa še nekaj vprašanj. Mi smo sedaj govorili samo o eh, delegaciji, nismo pa govorili o devku samem. Eh, KP 5 in 6 devko D in E imata več težav kot drugi. Morda bi bilo dobro, če bi tu več zvedeli. Dobro bi bilo, če bi prejeli seznam mednarodnih organizacij, ne vseh, vendar najpomembnejših, za katere menite, da je bilo težko. Ehm, Naprimer, preverjati pogodbe, jih potrjevati, tu na 15. strani piše, da so ti odgovorni za 66 odstotkov eh, dosedanjega eh, financiranja. Katere organizacije so to? In če se ogledamo stare pogodbe, tu imamo uh, Headquarter Bates 2 iz leta 1994, potem Bangladeš, tudi projekt iz leta 1996 ali nam lahko predstavite to in v katerem stoletju potem lahko računamo z dokončno izvedbo. 64 e, e, odstotkov starega zahteva e, Evropski razvojni sklad, 71 odstotkov starega RALAP, tu piše at decision level. in tu piše eh, rest a contracte. Kaj to sploh pomeni? Nočem dolgočasiti eh, kolegov. Morda bi edino eh, lahko dobili v zvezi s tem še odgovor, potem vas pa spustimo spet na svobodno. Oui, bien sûr, nous pouvons donner quelques éléments de réponse, mais nous seveda lahko odgovorimo, eh, vendar lahko odgovorimo tudi v pisni obliki, če je to potrebno. Mednarodne organizacije eh, za staro predhodno financiranje smo ugotovili, da se potem eh, ni dovolj spremljalo v devku, ni tudi prave metodologije za clearing. Eh, vse to smo eh, eh, pravzaprav uredili, preverili in razčistili smo 48 odstotkov. Se pravi, ukrepi se tu nadaljujejo in to predhodno financiranje je za nas eh, prednostna naloga. Kaj to pomeni? To ne pomeni, da projekta ne bi realizirali. Tu gre samo, da se primerja realizacija projekta eh, s predhodnim financiranjem mednarodnih organizacij, nimam v glavi. Eh, to vam lahko pošljemo v pisni obliki po tem sestanku. D in E, to sta dve afriški smeri. E, tu gre za konsolidirano sliko teh dveh e, smeri. To je konsolidacija tega, kar se dogaja v delegacijah. Delegacija v Afriki za E, za Centralno Afriko oziroma D, eh, Južni Sudan. Eh, to so eh, bolj težavne države od drugih regij, se pravi smeri D in E, imata več projektov z rdečo in oranžno barvo. Glede rala. Tu imamo pač eh, več pri razvojnem skladu kazalniki so nekoliko slabši pri Evropskem razvojnem skladu. To je zaradi držav, kjer se eh, to dogaja. Imamo torej korelacijo med šibkostjo držav, Eh, težavami držav. To niso eh, države v vojni, temveč države, kjer vlade nimajo zmogljivosti za izvajanje projektov in komisija se mora tu potruditi za podporo. Tu je več zamude, kjer so uh, uh, zamude uh, poskušamo seveda eh, vedno znova preverjati situacijo in urejati situacijo. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, to vsaj upam. Ja, wir haben, wir legen keine weiteren... Eh, torej, jaz nimam več eh, drugih vprašanj. Presrčno se zahvaljujem tudi v imenu gospe McEvansa za te informacije, za podatke, številke. Vse to je bilo zelo zanimivo, tega do sedaj še nismo dobili v tej obliki in zaradi tega to tudi cenimo. Na ta način lahko bolje razumemo stvari, dobimo boljši upogled. Hvala lepa. To bomo naslednje leto nadaljevali in upam, da bomo dobili k malu analizo podatkov, kajti potem se stvari spreminjajo. Tudi letošnje spremembe v DEFKU eh, so bile neverjetne in eh, zahvaljujem se vsem eh, sodelujočim. Torej, hvala lepa, da ste bili tukaj. Jutri se vidimo ponovno ob 9. uri. Zaključujem sestanek. No, no, no, attends, attends.